ti pomagali so nam doseči dober rezultat pri delu trija in prihodnemu polskemu predsedstvu želim obilo uspeha. Hvala. Hvala, gospa Gjori. S tem je ta razprava zaključena in prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za poročilo kolega Desa. Skupna kmetijska politika do leta 2020, odziv na prihodne izzive povezane s hrano, naravnimi veri in ozemljem. Gre za dokument A7-202 iz leta 2011. Besedo najprej dajem poročevalcu gospodu Desu za 4 minute. Gospod predsedojoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Leta 1961 eh, sem pričel z svojim izobraževanjem za kmetovalca takrat smo se pogovarjali tudi o skupni kmetijski politiki, ki je postala eden izmed eh, temeljev Evropske unije. Načela skupne kmetijske politike pa so se spremenila. Na začetku je bil naš cilj, da povečamo proizvodnjo in da zmanjšamo našo odvisnost od uvoza. Kasneje se je situacija spremenila in Evropska unija se mora ukvarjati z presežki. Situacija se torej venomer spreminja in zaradi tega so bile potrebne nove in nove reforme skupne kmetijske politike. Danes ponovno govorimo o eh, reformi skupne kmetijske politike po leto 2013. Sem poročevalec eh, za reformo skupne kmetijske politike do leta 2020 in eh, vesel sem, da smo dosegli kompromis, če tudi v tem kompromisu niso upoštevani vsi posamečni interesi. To poročilo je bilo sprejeto z veliko večino v odboru za kmetijstvo in to je jasen signal, signal komisiji glede stališča Evropskega parlamenta oziroma odbora za kmetijstvo v zvezi z kmetijsko politiko po leto 2013 mislim, da bo kmetijska politika po letu 2013 nosila tudi podpis Evropskega parlamenta. To možnost nam daje Lizbonska pogodba. Zahvalil bi se rad kolegicam in kolegom za sodelovanje in za podporo. Poleg tega se zahvaljujem eh, predsedniku odbora Pavlo De Castru, koordinatorjem in eh, pa poročevalcem v Sencu za pripravljenost na kompromise in za dobro sodelovanje. Poleg tega se zahvaljujem. Eh, tudi sekretarijatu, eh, svojemu uradu za odlično sodelovanje in eh, vsem poslanskim skupinom. Varnost oskrbe z prehrano je ključnega pomena ne le za Evropsko unijo, ampak tudi za vse svet. Skupna kmetijska politika mora torej biti konkurenčna in uspešna. Državljanom moramo zagotoviti kakovostna živila, poleg tega pa moramo uspodbujati tudi obnovljive vire energije. Potrebno je ohraniti eh, tri stebre skupne kmetijske politike. Okrepiti je potrebno eh, varnost naših eh, kmetovalcev naslednjem eh, proračunskem okviru eh, naj bi proračun za kmetijstvo ostal na isti ravni. Ne morem eh, sprejeti izjave gospoda Barosa, da je potrebno drugi temelj krpko omejiti, da je potrebno torej ta sredstva zmanjšati. Mislim, da nam na ta način ne bo uspelo nadaljevati z vodenjem skupne kmetijske politike. To pa je naša glavna zahteva. Potrebno je zagotoviti pravično razporeditev med državami članicami, to je ključnega pomena, če želimo poskrbeti za konkurenčnost skupne kmetijske politike. Potrebno se je odreči ideološkim in individualnim načelom in se posvetiti skupni evropski politiki. Pri tem pa je potrebno seveda spoštovati načelo subsidijarnosti eh, in pa mnenje držav članic. Pomembna je tudi uvedba novega plačilnega sistema. Na ta način bi se izognili novemu sistemu sankcij. Torej, na ta način mislim, da smo našli kompromis, ki ga bodo jutri številni kolegi eh, podprli. Na ta način bomo dali jasen signal eh, glede eh, nove usmeritve skupne kmetijske politike. Evropska ljudska stranka bo to poročilo vsekakor podprla z veliko večino. Hvala lepa, kolega Des. Sedaj pa v imenu komisije komisar Kolaš. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod poročevalec. Eh, drage poslanke in poslanci, to poročilo prihaja ob ključnem trenutku, ko mora komisija eh, pripraviti konkretne zakonodajne predloge, eh, ki naj bi jih tudi oktobra predstavila svetu in parlamentu. Torej, zahvaljujem se poročevalcu gospodu Desu za opravljeno delo zadnjih tednov in mesecev. Eh, zahvaljujem se seveda tudi odboru za kmetijstvo, tudi za eh, dobre razprave, ki smo jih imeli od samega začetka mandata, ko se je začela priprava eh, te nove skupne kmetijske politike. Komisija je vsekakor želela začeti razpravo s poročilom o reformi SKP-ja ob koncu prejšnjega leta. Eh, prehranska varnost je seveda glavni cilj eh, kmetijstva. Trebamo ohraniti oba stebra eh, SKP-ja, kot je to povedal tudi gospod Des priznati je treba, da je treba seveda poskrbeti tudi za zeleno komponento v naši kmetijski politiki in treba je dobro upravljati z naravnimi veri. Treba je poskrbeti tudi za pravično porazdelitev sredstev iz, eh, za kmetijsko politiko med eh, evropskimi kmetovalci. Eh, po eni strani imamo pač uh, proračunske potrebe, po drugi strani pa seveda imamo mnoge cilje, ki jih moramo uresničiti. Eh, zanimivo je tudi eh, omejitev eh, neposrednih plačil. V tem trenutku seveda pričakujem še prispevke velikih kmetijskih obratov, ki zagotavljajo tudi zelo veliko Eh, delovnih mest. Treba je torej videti, kje so maksimalni pragovi. Eh, potem pa ekološka komponenta, zelena komponenta v prvem stebru je zelo pomembna. Eh, treba je tudi okrepiti sredstva za podel, razvoj podeželja. To je seveda zelo pomembno tudi zato, da bomo kos okoljskim in podnebnim izzivom. Poročilo poudarja tudi, povezavo med neposrednimi plačili in uh, uh, varstvom okolja. Tu seveda uh, zahtevamo tudi poenostavljanje neposrednih plačil. Uh, lo, odločitev eh, pri eh, neposrednih plačilih je seveda zelo eh, pomembna. Usmeritev kmetovalcev mora biti tudi odvisna od usmeritev na trgu. Dejstvo je pa, da moramo spremati realistične odločitve in moramo upoštevati potrebe sektorja, ki je ekološko in ekonomsko občutljiv in mi moramo seveda dati spodbude za prostovoljno ločevanje. Potem pa eh, ozemlja. Eh, tu imamo seveda tudi eh, izzive. Konec koncev s, imamo eh, eh, določena področja, ki s, imajo omejene možnosti in eh, ta področja potrebujejo dodatno eh, podporo. Mi bomo seveda analizirali vaše strahove, ki jih izražate tudi v tem eh, poročilu in bomo pač videli, ali je treba prvemu stebru še kaj dodati. Eh, vsekakor eh, potrebujemo specifičen režim za majhne kmetije. Na vsak način je treba čim bolj olajšati birokracijo zlasti za neposredna plačila za neposredne pomoči tem malim kmetijam. tudi prestrukturiranje je zelo pomembno eh, in eh, tudi male kmetije morajo postati bolj konkurenčne. Treba je seveda dajati pomoči samo aktivnim eh, kmetom, to je tudi naš skupni interes. Torej, poskušali bomo najti neko Eh, definicijo na evropski ravni, ki bo tudi upoštevala specifične situacije v državah članicah. Vaši predlogi glede tržnih ukrepov so seveda tudi zelo eh, zanimivi in eh, zelo pozoren bom na nje. Treba je upoštevati torej pridelovalce, njihove organizacije, treba je poskrbeti za preglednost, upravljanje tveganja. Vse to so teme, ki jih bom upošteval pri naši analizi učinkov in eh, seveda to pričakujem za jesen. Treba je seveda Eh, izboljšati tudi ukrepe za kmetijski eh, razvoj, za razvoj podeželja, treba je upoštevati eh, vprašanja biotske raznovrstnosti in podobno. Skupna kmetijska politika mora biti kosem tem izzivom, hkrati pa mora kmetovalcem ponuditi znanja, da bo lahko deloval konkurenčno in spoštoval ekološke danosti. Eh, gospod predsednik Baroso in tudi jaz bova podpirala močan drug stebr, to vam zagotavljam. Potem pa mladi kmetje. Eh, politika eh, razvoja podeželja mora tudi eh, podpirati mlade kmetovalce in njihove potrebe. Eh, lahko vam povem, kaj bo v prvem stebru za mlade kmete. Upam, da bodo seveda države članice lahko pripravile svežnje ukrepov za mlade kmete in upam, da bodo uh, mladi kmetje uživali prednostni položaj v eh, državah članicah. Treba je poskrbeti za ustrezno izobraževanje za nje, omogočati prestrukturiranje eh, kmetij in podobno. Eh, kot pravite v poročilu, bomo potrebovali dodat, do, zadostna sredstva, zato da bomo kos izzivom prihodnosti. Eh, sedaj pričakujemo seveda sporočilo komisije o bodočem večletnem finančnem okviru, pričakujemo ga za konec julija in potem bomo pa eh, predstavili našo analizo učinkov in predstavili bomo tudi eh, naše zakonodajne predloge. To pričakujemo za jesen letos. Seveda sem tudi pripravljen odgovarjati na vaša vprašanja in pričakujem konstruktivno razpravo. Hvala lepa. Najlepša hvala, komisar Čološ. Sedaj sledijo štirje predstavniki odborov. Kolega Arsenis, najprej za eno minuto v imenu odbora za razvoj. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani poslanci. Danes govorimo o novi skupni kmetijski politiki. In eh, veliko je takšnih, ki kritizirajo to eh, skupno politiko. Ta politika je vodila k onesnaževanju okolja, poleg tega pa je ogrozila tudi prihodnost držav v razvoju, tako pravijo. In deloma imajo tudi prav. Vendar pa nimajo prav, ko pravijo, da je potrebno sredstva za skupno kmetijsko politiko eh, zmanjšati. To namreč ni zgolj kmetijska politika, to je tudi instrument porazdelitve finančnih sredstev v evropskih državah oziroma v podeželskih območjih. Tukaj gre torej tudi za sredstva za tiste, eh, ki ščitijo naše gozdove, eh, potoke, gore in tako naprej. Če se želimo resno lotiti stvari, potem moramo okrepiti financiranje skupne kmetijske politike. Ta mora biti bolj pravična, bolj učinkovita in. Uh, bolj vzdržna. Hvala lepa, kolega Arsenis. Sedaj pa v imenu odbarja, odbora za okolje, kolegica Kadenbach. Gospod predsedojoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi, če bi evropejke in evropejce vprašali, kaj pričakujejo od evropske politike, eh, potem bi dejali eh, kakovost eh, življenja, zdravje in okolje. In eh, mislim, da na to ne smemo pozabiti mi eh, kot eh, politiki, pa tudi politiki nasplošno. Prispevek odbora za okolje je zato zelo pomemben. Želimo namreč to, kar želijo evropski državljani. Želimo zdrava živila, ki bodo spoštovala tudi raz, načelo raznolikosti in sicer pri proizvodni, pa tudi, ko gre za biotsko raznovrstnost. Paziti moramo tudi na zrak, na tla in na vode. Paziti moramo na to, da bomo še naprej razvijali podeželski življenski prostor. Potrebujemo torej kmetijsko politiko, ki bo vključevala vse regije. Zato potrebujemo dovolj sredstev, ki jih moramo tudi pravično razdeliti. Hvala lepa, kolegica Kadenbach. Predstavnik odbora za industrijo žal še ni z nami, sedaj pa dobi besedo kolega Sikerski v imenu odbora za regionalne zadeve. Hvala lepa. Oprostite, skoraj da sem prespal ta svoj prispevek. Govorim v imenu odbora za regionalne zadeve. Žal mi je, da eh, to poročilo ni eh, dovolj obsežno. Potrebujemo novo, močnejšo skupno kmetijsko politiko, če želimo biti konkurenčni tudi v mednarodnem pogledu. Poleg tega moramo kmetovalcem zagotoviti tudi ustrezen dohodek, zagotoviti je potrebno kakavost eh, kmetijskih izdelkov, razviti je potrebno eh, regionalna območja in zavarovati okolja. Vse, okolje. Vse to morajo biti naši cilji, zato pa potrebujemo tudi pregledne kriterije, ki bodo služili podpori našim kmetovalcem. Pri tem ne smemo pozabiti, tudi na zgodovinske partnerje z podeželja. Tukaj mislim predvsem na družinska kmetijska podjetja. Predsedujoči je izključil mikrofon gospoda Sikerskega. Sedaj pa drugi govorniki, najprej kolega Dantan za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, drage kolegice in kolegi, dovolite, da najprej pozdravim delo, ki ga je opravil naš poročevalec Albert eh, Des s svojimi sodelavci in poročevalci v Senci. Eh, dobili smo eh, ambiciozno, uravnovešeno besedilo. Po poročilu Đorđa Lajona, ki je že opredelil stališče Evropskega parlamenta o SKP-ju po letu 2013. Eh, eh, to novo eh, poročilo, ki je bilo sprejeto v odboru skoraj da so glasno, začrtuje pot za prihodnost. Torej, prehrana ni samo blago. Kmetovalci predvsem pripravljajo živila, prehrano za evropsko prebivalstvo. In tu ne gre eh, samo za eh, besede, gre za filozofijo. Eh, v poročilu jasno piše, kakšen je prispevek kmetovalcev k ekologiji, k okolju, želi razbremenitev kmetov eh, v evropski in nacionalni zakonodaji. Potem degresivnost neposrednih eh, pomoči je tudi omenjena in treba je upoštevati seveda socialne vidike SKP-ja, pa tudi globalizacijo menjave blaga. E, treba je seveda upoštevati tudi svetovna e, tržišča in to pomeni, da mi ne obravnavamo tega kot izoliran parlament, ločen od sveta. Mi iščemo globalne odgovore na e, planetarni izziv. Kot v poročilih Lion Gariga bomo jutri eh, se izrekli za ohranjanje proračuna eh, za SKP. Potrebno je seveda opraviti izbiro pri proračunu, kajti mi nimamo denarja za vse. Hvala lepa, kolega Danton, predsednik prekinja, sedaj pa kolega Le Foll za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, gospod poročevalec gospodu Dantanu so vzeli besedo, vendar povedal je, da je pomembno vse to obravnavati v nekem svetovnem kontekstu. Da, tako je. In eh, sporočilo komisije poskuša pokazati, da je cilj Evrope SKP, ki omogoča uh, prehranjevanje uh, Evrope, in ki omogoča sodelovanje eh, na svetovnih tržiščih. In to je nekaj, o čem moramo mi govoriti v naših evropskih razpavah, na evropski ravni. Eh, prehranska varnost v Evropi je tudi vprašanje solidarnosti približno 30 milijonov evropejcev je slabo prehranjenih, tega ne smemo pozabiti. Potem pa velike usmeritve v kmetijstvu. Naše kmetijstvo mora tudi pozitivno upoštevati okoljska vprašanja in na evropski ravni moramo to upoštevati in zato tudi prvi stebr vključuje okoljsko vprašanje. Drugič, in to je pomembno, to je izpogajan kompromis. O tem smo govorili dolgo. Gre za degresivnost pomoči. Pri porazdelitvi pomoči je treba upoštevati dva kriterija in sicer za poslovanje. Eh, kmetijstvo lahko ponuja eh, delovna mesta in drugič seveda je eh, prispevek k našemu okolju in podobno. E, torej, na koncu želim povedati, da je to poročilo seveda dobro samo, če bo proračun ostal nespremenjen, če se ne bo zmanjšal v primerjavi eh, z sedanjim in zlasti drugi stebr eh, ne sme zmanjšati ste, eh, sredstev. Hvala lepa. Sedaj za dve minuti kolega Lijon. Hvala lepa. Gospod predsednik, hvala lepa kolegicam in kolegom. Znan eh, škotski eh, pesnik Robert Burns eh, je pravzaprav eh, zelo dobro opisal podobno situacijo in eh, poročevalec in poročevalci v senci so se pogajali dolge mesece in sedaj imamo dobro poročilo, v katerem je marsikaj, kar lahko podpiramo. Uh, Eh, vendar pomankljivosti vidimo na enem mestu. Eh, ni odgovora na vprašanje davkoplačevalcev in potrošnikov. In čemu potrebujemo neposredna eh, ločena plačila? Odgovora na to vprašanje ne najdemo. Govorimo tu o navskrižni skladnosti in to naj bi bil menda odgovor. Vendar mi bi morali potrebovati bolj načrtne, usmerjena plačila. Na ta način bi morali zagotavljati bolj konkurenčno kmetijstvo, se pravi bolj načrtno uh, plačilo, ki upošteva tudi zeleno komponento. Če bi šli po tej poti, bi se bi našli tudi prave odgovore na vprašanja javnosti, češ, čemu služijo neposredna eh, plačila. Torej, pomembna eh, je tudi omejitev, plafon je pomemben, kaj ti eh, menim, da je poročilo Eh, dobro, lahko bi ga pa še jutri še izboljšali in če nam to uspe, bo tudi eh, moja skupina podprla poročilo. Hvala lepa, kolega Lajan. Sedaj pa kolega Nikolson tudi za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Dovolite, da tudi jaz čestitam poročevalcu. In mislim, da ima res eh, dobro poročilo, ker gre za občutljivo zadevo in poročevalcu je uspelo doseči namen poročila. Mislim, da mora biti to struktura stebra 2. O tem smo se vsi dogovorili. Poslušal sem razpravo o, o zelenitvi, ampak ko poslušamo o zelenitvi, se to razume na različne načine to ni nekaj preprostega, kar se lahko uporablja posod. To je treba, to je treba paziti, saj ima to velik vpliv na veliko področji življenja. In le malo lahko naredimo na številni teh področji. In ja, seveda moramo pokazati, da smo odgovorni. Odgovorni kot parlament, ko gremo naprej v smeri pravnega besedila, ki bo sprejet verjetno oktobra, novembra letos. To bo za nas veliki ziv v parlamentu. Prvič bomo imeli odgovornost v svojih rokah v končnem, končni fazi odločanja. Moram reči, da takrat, ko govorimo o nekaterih elementih tega poročila, sem sicer proti njim, ampak mislim, da moramo o njih še razpravljati. Ampak proračun se mora določiti. Sveda pa moramo pogledati, kako uporabljamo svoj denar. Na čim bolj modern način, ki moramo uporabiti. Prešati se moramo, ali nimamo preveč administracije in birokracije. In ali smo dovolj dali podarka na zeleni oskrbi s hrano. Lahko pride do krize v naslednjih devetih, desetih letih. Manj kmetov, manj ljudi dela in mislim, da moramo se na to osredotočiti v prihodnosti. Hvala. Hvala, kolega Nikasen. Dve minuti. Kolega Hojsling. To poročilo gre vsekakor v pravo smer. Evropska kmetijska politika mora postati bolj pravična, bolj prijazna do okolja in mislim, da smo ta cilj s poročilom dosegli. Evropska kmetijska politika mora slediti ciljem na področju podnebja in eh, biotske raznovrstnosti. Tudi to je zapisano v poročilu. Samo v takem primeru bodo davkoplačevalci pripravljeni tako politiko tudi plačevati. Potrebujemo pravično konkurenco med podjetji in državami članicami in nadaljevati moramo s politiko podpore manj razvitim državam. Gre za zahteven postopek, eh, veliko število predlogov sprememb, ampak mislim, da smo dolgoročno dosegli cilj, da smo uspeli doseči kompromis z jasno opredeljenimi cili. Parlament je pokazal, da je sposoben tukaj oblikovati svojo politiko. Po našem mnenju bi bilo mogoče marsikaj eh, opredeliti bolj jasno, naprimer, kar zdaj plačila v prvem stebru, kar zdaj v zaščito travin, ampak vendarle konec koncev je to v rokah komisije. Pomembna je tudi degresija potrebno je misliti na delovna mesta in to je bilo z veliko večino podprto v odboru. Pomembno je krepiti tudi vlogo kmetov v trgovini. Ravno tako pa je pomembno, da je omenjena tudi tema pomankanja proteinov. Kajti ne moremo si privoščiti velikih uvozov iz tujine, zato se moramo tega vprašanja lotiti. Vsi se strinjamo, da potrebujemo močen drugi stebre razvoj podeželja, eh, razvoj oziroma podpora slabše razvitim regijam. Eh, to je povsem jasno in če bo predsednik Barozo poskušal tukaj eh, stvari krčiti, bo naletel na močen odpor parlamenta, kajti ravno na tem področju nikako ne smemo popuščati. Hvala. Hvala kolega Heusling. Za eno minuto sledi kolega Ljarik hvala gospod predsednik gospod komisar poročilo kaže neko novo orientacijo skp -ja. naj gre za progresivnost javnih plačil naj gre za priznavanje kmetijstva kot pomemben dejavnik eh, in druge stvari ampak Preveč smo tu navajeni na dobre namene, ne pa na dejanske rezultate pred nami poteka drama, na našem podeželju. In čeprav imamo tu neko idejo o varnostni mreži, pa to ni dovolj. Priti moramo do nekih dejanskih intervencijskih mehanizmov, zato da bomo zagotovili majhnim in srednjim proizvajalcem varnost. Ta povezava socialnih in ekoloških elementov z liberalnimi pogledi, ki uničujejo družinske uh, kmetije, uh, je nekaj, na, na čemer moramo delato, delati, kar se mora spremeniti. Bolj moramo delati skupaj z FAO-jem in upoštevati vse variable, ki se pojavljajo po naših eh, državah. In konec koncev treba je tudi po. Govornik je bil prekinjen. Hvala, kolega Lija Rik. Hvala, kolega Lija Rik kot naslednji dobi. Eh, kot naslednjo dobi kolegica gospa Morva v zvezi s poslovnikom. Zelo mi je žal, vendar nismo slišali angliškega tolmačenja tega govornika, ki je pravkar govoril. Mene pa je to zelo zanimalo in če lahko bi lepo prosila, da lahko nekaj naredimo in da ponovi svoj govor, tako da bomo to lahko slišali v angliščini. Hvala lepa. Ali je še kdo pogrešal angliško tolmačenje? Potem je šlo morda samo za problem v zadnjih vrstah, bomo preverili, zakaj je šlo. Ah, Očitno je prišlo do zamenjave kanala rešujemo zadevo. Um Prosim za razumevanje, ampak nedvomno boste lahko ta govor prebrali tudi na internetu. Imamo prenos po spletu in tam boste nedvomno našli posnetek. Sedaj pa sledi kolega Fontana za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči in spoštovani gospod komisar. Najprej hvala in. Zahvaljujem se gospodu Desu za svoja prizadevanja. Zlasti nas veseli to, da v tem poročilu obstajajo navedbe in da se sklicujejo na gorska območja, na omejen, območja z omejenimi možnostmi. To je nujno, kajti te regije so zelo pomembne za zaščito tav, pa tudi za kakovost izdelkov, ki jih proizvajajo v teh regijah regijah majhna podjetja. Veseli me, da so podarjeni tudi mladi kmetje, ki so pomembni za prihodnost kmetijstva. Vsi vemo, da največji izziv zdaj predstavlja proračun. Komisar, vi to še bolje veste kot mi. Ne moremo omogočiti, da se ne moremo dopustiti, da pride do zmanjšanja proračuna za SKP, kajti če to naredimo, bo vrednost kmetijstva v Evropi zmanjšana. To bo, bo vplivalo tudi na kakovost naše hrane. Še na koncu. Vprašanje uvoza. Kot veste, je tudi to do določene mere del SKP in zato je treba to preučevati skupaj s skupno kmetijsko politiko. Če uvažamo eh, proizvode nizke kakovosti, bo to vplivalo na celotno gospodarstvo. Hvala. Hvala za eno minuto, sledi kolegica Dodds. Uh, hvala lepa in hvala gospodu Desu za obširno poročilo. Podobno kot predhodni govorniki bi želela povdariti, kako pomemben je ustrezen proračun za novo SKP. Bistvenega pomena je, da proračun osnujemo na argumentih povezanih z varno skrbo s hrano. V 25 letih bo prišlo do povečanja globalne kmetijske proizvodnje. Nova SKP bi po mojem mnenju morala pomagati temu kmetijskemu kmetijski proizvod, proizvodni. Pozdravljam podporo strukturi s dvema stebroma in tudi pozdravljam potrditev gospoda komisarja, da podpira to strukturo. Podpora zeleni komponenti v prvem stebru pa mislim, da ne sme predstavljati dodatnih bremen za naše kmete. Tudi na nacionalni in regionalni ravni moramo zagotoviti to pomoč, saj to zagotavlja raznolikost kmetijskega gospodarstva v Evropi. Hvala. Zdaj pa za dve minuti kolega Lavija. Signor Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospod komisar. Trdo delo, ki ga je opravil gospod Des, je nekaj, kar bi pozdravil kot poročevalec v senci. Zdaj gremo v zadnjo fazo. SKP je pomembna za Evropo, za njeno prihodnost, za preživetje številnih in ogromnih kmetijskih področji. Nova SKP bi morala omogočiti državljanov Evropske unije, da imajo dostop do visokokakovostnih proizvodov. Zato moramo podpreti pridelavo teh izdelkov. Zato pa potrebujemo nove instrumente, ki bodo bolj učinkoviti in bolj preprosti, tako da jih bodo kmetje lažje uporabljali in da bodo imeli boljši dostop do sredstev. Potrebujemo tudi tržne instrumente, da bi se spopadli s sedanjo krizo. Potrebujemo pa tudi preprečevalne instrumente za boj proti tveganjem. Potrebujemo SKP za mlade, ki so odgovorni za kmetijstvo prihodnosti. Naša raznolikost predstavlja poseben izziv, saj v določenih delih Evropske unije proizvajamo posebne izdelke in zato moramo zaščititi. Obenem pa moramo zagotoviti, da bodo naša kmetijska podjetja konkurenčna. Zato dovolite, da poudarim, da je nujno, da vzpostavimo ukrepe, ki bodo izboljšali tehnologijo. V odboru za kmetijstvo smo že govorili o pomenu neposrednih plačil podjetjem v kmetijskem sektorju. Če pride do preusmerjanja pomoči in če zmanjšamo udeležbo podjetij pod določenim pragom, bodo ti ukrepi bistveno manj pozitivni, saj se, tako, saj se bo tako povečal stotni delež velikih podjetij. Nujno pa je tudi, da zagotovimo ustrezna finančna sredstva za SKP. V parlamentu ne moremo sprijeti zmanjšanja sredstev namenjenih za razvoj podeželja. Hvala. Modra kartica, gospod Luk. Imate prošnjo za gospoda Levija? Aha, gre za postopek HDI. Dobro. Zdaj pa Kapila Santos. Hvala, gospod predsedujoče skupini socialistov menimo, da bo ta reforma naredila SKP bolj pravično in bolj ustrezno za čase, v katerih živimo. Pomembna je legitimnost za družbo in tudi varna oskrba s hrano dobiva vedno večji pomen. Videli smo, da so naša, naši glavni pomisleki zdaj vključeni v to poročilo. Saj je SKP ena bistvenih politik, Evropske unije. Zato ji moramo zagotoviti ustrezna finančna sredstva. Nesprejemljivo se nam zdi, da bi prišlo do zmanjšanja sredstev namenjenih za skupno kmetijsko politiko. Želimo si bolj pravične porazdelitve sredstev med državami članicami in kmeti. Želimo si novega sistema, ki bo temeljil na okoljskih kriterijih, na družbenih kriterijih, ki, bo, ki bodo spodbujali zaposlovanje in ustvarjanje novih delovnih mest. SKP se mora sredotočati predvsem na kmete in na ukrepe namenjene kmetom. V okviru Lizbonske pogodbe bo zdaj tudi Evropski parlament pripomogel k temu, da bomo prenesli te cilje tudi v prakso. Hvala lepa. Gospa Poson, minuta in pol. Hvala, gospa predsedujoča in hvala gospodu Desu za dobro opravljeno delo. Dovolite, da se navežem na eno stvar znotraj SKP. Gre za ogromne izzive, s katerimi se soočamo tako mi kot ostali državljani sveta. Gre za izzive povezane z onesnaženjem voda, z okoljskimi težavami. Spoznati pa moramo, da so kmetje tisti, ki morajo obvladovati in se spopadati z naravo. Oni nam bodo pomagali preživeti v prihodnosti. Kmetijstvo je tisto, ki nam lahko pomaga najti orodja za preživetje v prihodnje. In to so orodja, pri katerih moramo kmetom pomagati da jih bodo lahko uporabljali. Zato bi si želela, da bi v prihodnosti spremenili miselnost, da bi subvencionirali dohodek in plačali za dejansko delo, ki ga kmetje opravijo. Gre za plačilo za storitve, ki jih zagotovijo, ki jih ponujajo. Najpomembnejše stvar v kmetijstvu je seveda, da se prideluje hrana, ki je dostojna in visoke kakovosti. Menim pa, da je treba na trgu plačati za to hrano. Hvala. Torej, Hvala, gospa Polsen. Zdaj pa eno minuto. Gospod Vojčehovski, eno minuto imate na voljo. Eh, Hvala, gospa predsedujoče. Poročilo gospoda Desa je v številnih vidikih dober, ampak, dobro, ampak v enem elementu se mi ne zdi dobro, saj enači neposredna plačila. In tako dobijo bogati kmetje več kot revni kmetje. In vse kmete po Evropski uniji to skrbi. Kmetijstvo postaja vedno šipkejše in vedno več zemlje ostaja neobdelane, naprimer na Polskem, v Litvi, na Slovaškem. Zato pozivam vse države članice, vse kolege in kolegice, da se zauzamejo za enaka neposredna plačila v vseh novih državah članicah. Obračam se na kolege in kolegice v Franciji. Vi ste želeli enakost, bratstvo in svobodo. Ampak brez enakosti ni bratstva in to enakost si želimo. Hvala lepa. Gospod Bove, dve minuti. Gospa predsedojoča, gospod komisar. Ja, strinjam se s tem, da z svobodo, bratstvom in enakostjo, da to tudi velja za kmete, tudi za tiste, ki prihajajo z vzhoda iz novih držav članic. Strinjam se. S tem poročilom delamo velik korak naprej. To na začetku ni bilo čisto samoumevno, ampak zdaj smo prišli do konsenza in to je bistveno. Ta konsens nam bo omogočil, da zaščitimo globalni projekt in to je najpomembnejši dosežek tega parlamenta. Ni bilo lahko, zdaj pa smo dosegli in hvala lepa gospodu Desu in vsem poslancem, ki so k temu prispevali. V tem besedilu znova govorimo o tem, da je potrebno obravnavati na enak pravičen način proizvajalce in ozemlja, mislim, da je to zelo pomembno, in zelo jasno smo povedali in potrdili, da ohranjamo, da je pomemben razvoj majhnih kmetij, da je bistven za bioraznovrstnost, za kakovost ozemelj in tako naprej. To je torej zelo pomembno. Ko smo zdaj to upeljali, ta termin, ko govorimo o, ko se odmikamo od industrijskega kmetijstva k agronomskemu kmetijstvu, mislim, da to moramo upoštevati in to je zdaj predpogoj za to, da bodo lahko tudi naslednje generacije izkoristile eh, kmetijstvo pri tem, kar pomeni. Ne gre za ideološko vprašanje. Dejansko so nekatere grožne, ki uh, visijo nad proračuni, ampak tisto, kar zdaj čakamo, pa je, da začnemo z drugo fazo in sicer gre za zakonodajno razpravo in onkraj teh velikih besedil eh, eh, in teh velikih pobud in namenov so zakonodajna, pomembna zakonodajna besedila, ki nam bodo pomagala. Zdaj pa naj zaključim z krikom proti pristopu Nemčije, ki je za petkrat zmanjšala pomoč najrevnejšim v Evropi. To je bilo del SKP-ja in to mora spet biti. 80 milijonov državljanov ne je dobro v Evropi in temu moramo narediti konec. Ah, Hvala lepa, gospod Bove. Zdaj pa eno minuto. Ima na voljo. In prosim, držite se časa, ki vam je na voljo. Gospod Rubiks. Hvala, gospod predsedujoča. Gospod Des je opravil odlično delo, ampak to poročilo je precej splošno. Poročilo se očitno osredotoča na novo usmeritev v kmetijstvo in sicer v zelenito ali na zeleno komponento. In kmetje bodo pravičeni do plačila na območje. Vendar pa moramo pri tem pomisliti tudi na problem ki ne bo izginil. Gre za problem kakovosti hrane, na beljakovine, na degradacijo tal in podobno. Nimamo jasnih opredelitev aktivnega kmeta, mladih kmetov in družinskih kmetij. Žal v tem dokumentu številni kmetje ne bodo našli odgovorov na ta in podobna vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Gospod Agnjo, izvolite, eno minuto. Mogoče izraz ozelenitev iz prvega stebra nekaj pomeni kmetom v preteklosti, lahko zdaj to pomeni in pripomore tudi k pomankanju pridelka. Mislim, da bo to imelo zelo negativne posledice in tudi ne bo prišlo do družinskih kmetij. Veliko kmetov bomo spodbudili k temu, da se ločijo zato, da bodo ohranili vsak svoje, svoje plačilo. Na ta način ne bomo ustvarili nobenih prihrankov. Sam predlog, da naj bi enotno plačilo na kmetijo pripomoglo k boljšemu delu kmetov in boljši pridelavi, je nesmisel. Upam, da so zadnje tri zime prepričale vse nas, da ni nobene grožnje globalnega segrevanja. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Morva, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani poslanci in poslanke, nekateri bi imeli drugačno mnenje o Evropski uniji, če bi vedeli, da denar, ki ga plačujejo, eh, davkoplačevalski denar, se porablja zgolj za javno dobro, v javne namene, v javno korist. V povezavi z financiranjem skupne kmetijske uh, politike, uh, ki je tema tega poročila. Torej, tukaj bomo jutri glasovali o tem, ali bomo sprejeli zgornjo mejo, ki je predvidena za plačila glede na površino. In prosila bi vas, da imate pred očmi občutek za pravičnost, pravičnost do državljanov. Potrdimo torej to zgornjo mejo. Ta zgornja meja mora obstajati in eh, ne smemo podpirati rdečih in zelenih baronov po Evropi. Gospa Heres, dve minuti. Hvala lepa. Gospe in gospode, čeprav danes govorimo o tem zelo pomembnem poročilu o reformi, SKP. Dovolite komentar o drugem področju, ki lahko vpliva na izvedljivost tega, za kar se zavzemamo v Evropskem parlamentu in to bo odločilno za prihodnjo SKP. Naslednji teden bo komisija predstavila predlog finančnih smernic do leta 2014. In če je tisto, kar sem slišala, res, komisija predlaga zmanjšanje kmetijskega proračuna Tukaj pa moramo upoštevati, da bomo mnenje sprejemali jutri, ko bomo rekli, da je treba ohraniti finančna sredstva za SKP na sedanji ravni. Ne vem, kako bi zmanjšanim proračunom izpolnili in se soočali z vsemi izzivi, naprimer zeleno komponento in pomočjo za SKP. Želimo si več prizadevanj in pomoči za kmete zmanjšanje proračuna za SKP bi tudi pomenilo večje nihanje cen. In tako bi prišlo do krize pri oskrbi s hranom. Na SKP ne smemo gledati samo z vidika porabe in potrošnje, ampak tudi na storitve. Jasno moramo povedati, da vlaganje v kmetijstvo, da desetkratne prihodke oziroma dobičke in to je treba upoštevati, ko oblikujemo naslednji proračunski okvir. Poleg tega pa ne smemo pozabiti na pogajanje s tretjimi državami in s svetovno trgovinsko organizacijo. Ne smemo ogroziti naše proizvodnje kmetijstva in gledreje. Hvala. Signor Presidente, signor... Gospa predsedojoča, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Poročilo gospoda Desa odpira novo fazo v reformi SKP. Intenzivno delo odbora za kmetijstvo je potekalo kar nekaj mesecev in zahvalil bi se gospodu Desu in vsem poročevalcem v senci vseh političnih skupin, ki so sodelovali. Danes lahko parlament govori jasno o bodoči SKP, gre za robustno, jasno prožno, bolj zeleno SKP in tudi SKP, ki omogoča več priložnosti za mlade. Kar pa me skrbi je naslednje. Danes se govori v tisku, da bodo eh, zmanjšanja proračuna v drugem stebru, pa mi ni jasno zakaj. Ko berem to poročilo, ko berem delo gospoda Garigasa o prihodnem proračunu, o tem smo glasovali ne pred, pred kratkim, eh, je SKP ostaja še vedno eno pomembno, pomemben element, ki bi moral ohraniti financiranje, ki ga trenutno uživa. Zato želimo tukaj nekaj pojasnil v zvezi s tem, kar se piše v tisku. Da bi ugotovili, ali so stvari morda nekoliko drugačne, kot smo mislili. Hvala lepa. Gospa Reimers. Sa, fe... Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolege in kolegice, zahvaljujem se poročevalcu za ustrajno in dobro delo. Kar zadeva prihodnost eh, kmetijske politike po letu 2013, se moramo odločiti, kam želimo. Ali želimo kmetijstvo, ki se bo soočilo z izzivi, ker bo inovativno, sodobno, drzno, samozavestno, samoodgovorno in sposobno delovati na trgu, ali pa želimo kmetijstvo, ki bo vse čas odvisno od sredstev Evropske unije in bo vse čas potrebovalo uh, mamico in stalno podporo. Zato, da bi se soočili s prihodnjimi nalogami, potrebujemo kmetijstvo, ki bo uporabljalo sodobne tehnologije, namesto da vedno znova razpravljamo o ideologijah. Da bi omogočili gotovost pri načrtovanju, ne smemo vedno znova vsakih nekaj let spreminjati smeri. To predstavlja preveliko breme, kajti vsakdo se mora zavedati, da vsaka sprememba politične smeri za seboj potegne nove zakone, ki zahtevajo nove naložbe v podjetjih. Eh, Istoč istočasno pa ne prinašajo večjih prihodkov. Ne sme nas zanimati, ali je podjetje majhno ali veliko, ampak ali je gospodarsko vzdržno. Uh, ni važno, ali gre za eh, konvencionalno ali ekološko kmetovanje, ampak ali podjetje odgovorno ravna s svojimi viri. Ravno tako ne sme biti važno, koliko živali imajo, dokler gre živalim dobro. In potrebno je zagotoviti, da bomo prihodnje imeli dovolj hrane po dobrih cenah, hrane visoke kakovosti, kajti nismo sami na svetu. Hvala lepa. Gospod Fajmon za eno minuto. Približila doba, kdy se v. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, gospod komisar, končno prihaja čas, ko bodo nove in stare države članice imele kmetijstvo, ki bo res poenoteno in ne bo več diskriminacije, med, eh, eh diskriminacije do novih držav članic. Upam, da ne bo še več diskriminacije v prihodnosti. Žal pa vidim tukaj nekaj elementov, ki kažejo v to smer, prav v tem poročilu. Na kaj mislim? Gre za podporo, podporo temu limitiranju, omejevanju, mislim, da gre tu za, za diskriminatorni ukrep proti recimo Češki republiki, kjer imamo pač velika kmetijska podjetja oziroma proizvajalce in zato sem proti temu, da se tukaj postavljajo neke kapice kajti na ta način se bo učinkovitost kmetijstva zmanjšala z, v celotni Evropski uniji. Kmetijstvo proizvaja hrano. Zdaj pa vidimo številne politike, še posebej pri zelenih, ki si želijo, da bi kmetovalci, kmetje postali proizvajalci biogoriv in tako naprej. President, thank you. I'd, uh gospod Smith, hvala lepa. Hvala gospodu Desu, ni bilo lahko delo narediti, to, eh, eh, oblikovati tole poročilo in stvari so zdaj bistveno boljše, kot so bile na začetku. Vse čestitke. Kar mi je še posebej všeč, je to nadaljevanje neposrednih plačil, potem te eh, zadeve, ki se sklicujejo na zgodovino, stvari v 15. Odstav, členu oziroma eh, odstavku, potem tudi v 16. odstavku so pomembne stvari in za naš kot je toliko bolj pomembno, ko vidimo, da se eh, posebna pozornost namenja ogroženim oziroma šipkejšim območjem s slabšimi razmerami. In mislim, da bo to proporcionalno uporabljeno na vseh ravneh. Eh, torej, še posebej ta odstavek mi je všeč. Kar mi je pa posebno posebno všeč in kar bo dobro za naše voljivce, Eh, je pa to, da če ne, nimamo prvega odstavka, če izpustimo prvi odstavek, ki govori o močnem in eh, trajnem, trajni eh, SKP, če tega ni, potem vse skupaj nima nobenega smisla in to mora torej tu biti. Eh, slišimo, da naj bi se precej spodrezal proračun, predvsem v drugem stebru. In prosim, gospod komisar, da pazite na to, ko boste o tem govorili v komisiji stvari morajo biti ustrezno financirane. Evropska, evropsko kmetijstvo je zelo pomembno za vse naše voljivce in seveda vem, da vas na to ni treba posebej opozarjati. Hvala lepa. Hvala, gospod Brun, za eno minuto. Pozdravila bi poročilo gospoda Desa o SKP in se mu zahvalila za njegovo delo. Ta teden bo glasovanje pokazalo, kaj Evropski parlament pričakuje stališča zakonodaje v zvezi z SKP in z njeno reformo. To bo pomembno tudi zato, da zagotovimo ustrezno financiranje za SKP v prihodnosti. Kar potrebujemo je trajna, trajnostna in močna SKP, ki počiva na dveh stebrih, ki bo omogočila kmetom, da ostanejo na svoji zemlji ki bo hkrati varovala okolje in spodbujala podeželsko gospodarstvo, seveda na pregleden in enakopraven način po celotni prehranski verigi. Zeleno komponento seveda potrebujemo v prvem stebru, ko govorimo o okolju, stvari morajo biti, morajo biti tu jasne, dobro zasnovane in ustrezno tudi ovrednotene oziroma jih se jih mora dati ovrednotiti. Naj povdarim, da potrebujemo tudi enako, eh, eh, st močan drugi steber. Gospa Skota, gospod Skota, minuta. Gospa predsedujoča, hvala lepa. SKP je evropska politika, ki je v, skozi številna leta se zelo spreminjala za to, da bi se odzvala na spremembe v gospodarstvu in vsem, kar se dogaja v mednarodnih okvirih. To se je dogajalo z dvema ciljema v, v, v mislih, eh, prihodki za evropske kmetovalce in eh, ob tem, da se je zmanjševal pa proračun. Hkrati pa so tu nekateri drugi cili, kakovost izdelkov, okolje, biodiverziteta, eh, viri in tako naprej. Vse to je pač seveda bilo treba upoštevati. In reforma SKP, o kateri bomo glasovali jutri, je bistvena za naše kmete, zato da bodo ustrezn, dobili ustrezne dohodke. Ne gre za to, da se zmanjšajo neposredna plačila, ampak da pridemo do nekega ravnovesja pri razvoju, da bodo sistemi bolj pregledni, bolj pošteni, da ne bomo skopavali konkurenčnosti na tem področju. Kar se tiče SKP-ja in strategije 2020, pa lahko ta politika prispeva k trajnostni, vzdržni rasti in k izpolnevanju novih ciljev novih izzivov, ki so pred nami, še posebej v zvezi s specifičnimi konkretnimi proizvodi po državah članicah. Hvala lepa, gospod Papastamko, z dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Pri reformi SKP-ja vidimo, da ta sektor prinaša pomemben, pomembno vrednost v gospodarstvo Evropske unije. Gre za Javno blago, ki se na ta način proizvaja in proračun za SKP mora ostati najmanj na ravni, na kateri je, zato da bomo zagotovili, da bo denar, ki ga, eh, eh, da bo šel denar v pravo smer, zato da bo SKP dosegala svoje cilje. Kako je z razdelitvijo sredstev med kmetovalci? To je bistvena zadeva. Gre za nekaj, kar mora biti vse čas v središču naše pozornosti in zaradi tega Eh, je, to, eh, je ustrezno, da se zoprstavimo nekemu, neki uravnilovki. Kar potrebujemo, so objektivni, objektivna merila, s katerimi bomo lahko ovrednotili specifičnosti posameznih držav članic. Pozitivno je tudi, ko vidimo predloge o omejevanju neposrednih plačil, še posebej, eh, ko govorimo o pomoči majhnim kmetom in aktivnim kmetom. Okoljski kontekst je seveda prav tako pomemben, potrebne so ustrezne kompenzacije in tu eh, seveda pa ne smemo priti do nekih dodatnih upravnih bremen za kmete. Nestabilnost na kmetijskem, na trgih eh, kmetijskih proizvodov, eh, prehranska kriza in podnebne spremembe so seveda vse elementi, ki vplivajo na SKP in zato potrebujemo stalno obvladovanje, tudi eh, stalna sredstva za obvladovanje tvegan. Potrebujemo stabilnost, eh, trdne dohodke in prav tako je pomembno podpremo mlade kmete, ki so zelo pomembni za prihodnost. Hvala gospodu Desu za to težavno delo, ki ga je opravil. In treba je tukaj povedati, da ko govorimo o SKP-ju, moramo iti preko notranjih delitev, zato da bomo resnično uspešni in nadaljevali po tej poti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Roda, za minuto. Liebe Kollegen. Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice, zahvaljujem se pročevalcu in se veselim, da eh, je jasno prepoznaven socialdemokratski pečat pri tem poročilu. Želimo vzdržno ekološko, socialno, kmetijsko politiko in želimo zelen prvi stebr. Nas križna skrbnost, eh, skladnost v dosedanjem sistemu ni bila zadostna, da bi eh, zagotovili podporo celotne družbe. To pa potrebujemo. Obstajati mora možnost, da v Evropi zagotovimo pridelavo kakovostnih živil in hkrati ohranjamo svoje podeželje. E, potrebno je ustaviti beg ljudi z podeželja. Potrebujemo namreč ljudi, ki bodo skrbeli za pokrajino, za okolje. Govorice o načrtovanem eh, zmanjšanju sredstev v prihodnem finančnem obdobju so nespremljive. Zauzemati se moramo za močen drugi stebr, za podeželje in za Evropo. Kaj ti, če bo prišlo do zmanjšanja sredstev, ne bo nobene reforme, vse bo ostalo tako, kot je in državljani tega nikakor ne bodo mogli razumeti. Pasate polito hrono, kjer je. Hvala lepa. To je bilo pa precej več od časa, ki ste ga imeli na voljo. Nisem vam pomahala, ampak prosim, ostale spoštujte čas, ki vam je na voljo. Lepo prosim. Torej, zdaj za eno minuto, če se ne motim, gospod Ashworth. Predsedujoča, zahteve parlamenta, da se celo poveča proračun za SKP, mislim, da, to, da so te zahteve zelo optimistične. Te, časi so težki in proračuni niso neomejeni. Po mojem bodo takšna, takšni predlogi potrebovali preverbo stvarnosti nekje že v naslednjem letu. Priti moramo do resničnih prednostnih nalog eh, SKP-ja, varnost prehrano, bioraznovrstnost, eh, klimatske, podnebne spremembe in tako naprej. Vse to so pomembni elementi in po mojem je predlog komisije izgubil nekam tukaj smer, ne gre več v to smer, je prezapleten. Z veseljem pa ugotavljam, da je gospod Des povdaril zelo jasen okvir, v katerem lahko razvijamo reformo SKP v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa. Dve minuti, gospa Kristinger. Najlepša hvala, predsedujoča. V poročilo Alberta Desa gre za to, kako pri kmetijstvu upoštevati okoljsko in podnebno politiko in kako izboljšati konkurenčnost kmetijstva. Izpogajali smo dobre kompromise in mislim, da eh, jih je potrebno podpreti sploh, eh, kadar gre za eh, zgornje meje pomoči, ki se izplačujejo multinacionalkam. Potrebno je misliti na kmete, ko govorimo o zmanjšanju birokracije, o preoblikovanju sistema in o uvedbi dodatnega nadzora. To bi bilo povsem nesmiselno. Jasno je, da če potrošniki pričakujejo, da bo evropsko kmetijstvo šlo še naprej v smeri večje vzdržnosti, potem je potrebno ukrepe pa spremiti z ustreznimi sredstvi. E, Zauzemam se proti zmanjšanju sredstev v naslednjem e, proračunskem obdobju. E, kar zadeva govorice, da naj bi predsednik Baroso skrčil sredstva, lahko jasno povem, da če bo komisija črtala oziroma omejila programe za razvoj podeželja, bo s tem eh, prekinila pomembno življensko žilo za ta območja, kar bo imelo resne posledice. Dobro bi bilo, če bi predsednik komisije prisluhnil glasu parlamenta. Skupna kmetijska politika ostaja ključno področje politik skupnosti in tudi proračuna skupnosti. Eh, Naša podjetja so izpostavljena vedno večji globalni konkurenci, zato ne moremo istočasno zmanjševati podpore in jim nalagati vedno več nalog. Več naložb v naslednjem obdobju bo spodbudilo inovativnost in to bo koristilo vsem podeželskim območjem. Predvsem eh, pa moramo zagotoviti prihodnost mladim kmetom. To je namreč bistveno, ko gre za samo skrbo v Evropi. Hvala lepa. Gospa Garcia Perez, za minuto. Današnja razprava kaže, da parlament podpira močno SKP, ki se bo lahko eh, spopadla z izzivi okolja, zaposlovanja, in drugimi elementi v kmetijskem oziroma podeželskem okolju. V takem smislu ne smemo nikakor dovoliti nikakršnega. No, nekakšnih rezov v proračunu potrebujemo ustrezne finančne vire za to, da se bomo lahko spopadli s temi izzivi. Zagotoviti moramo kmetovalcem, da bodo lahko delali, zagotoviti moramo tudi to, da bodo tržni instrumenti delovali tako, da bomo lahko Eh, obre, obvladali volatilnost cen. Pred kratkim se je zgodilo na področju sadja in sadjarstva, da eh, so se zgodile nekatere stvari, za katere SKP mora zagotoviti ustrezne instrumente, tako da bodo vsi sektori kmetijstva učinkoviti, prožni, odzivni in uspešni. Gospa Girling za dve minuti. Thank you, Madam Chairman. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Des, hvala za zelo zanimivo poročilo. Sveda gre za kompleksne zadeve in nekatere stvari ste bolje, druge manj dobro pokrili. 42 odstotkov uh, proračuna gre v SKP in zaradi tega mora biti ta proračun posem jasen. Večina ljudi pri naraščajočih, hitro naraščajočih cenah prehrane Eh, in vedno slabših virih, torej večina ljudi pričakuje, da bomo zagotovili ustrezno povečanje produktivnosti. Seveda moramo biti pazljivi do okolja, sama sem članica odbora za okolje, ampak tu, se, tu tvegamo, da bomo prišli do nekega poročila za neko retoriko, ki govori o zelenem, kom, zeleni komponenti prvega stebra in tako naprej, pa da bomo pravzaprav na ta način prišli iz uh, prave smeri. Zato ne podpiram eh, omejevanja podpore velikim kmetijam. To ni prav in zato ni nobene no, nobenega eh, opravičila. Ja, Hvala lepa, gospa Jegle, za dve minuti. Gospa predsedujoča, gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Najprej se je potrebno zahvaliti poročevalcu za njegovo predanost, za delo, ki ga je vložil v to poročilo in tudi za ustrajnost, ki jo je pokazal, da smo prišli do teh kompromisov. Delo nedvomno ni bilo enostavno, ampak mislim, da so doseženi kompromisi dobri. Zavzemamo se za konkurenčno in trajnostno evropsko kmetijstvo. To pomeni, da proizvajamo živila na največji kakovostni ravni. Ravno tako pa, pro, pa imamo tudi obdelano pokrajino, kar je vidno. E, to je nekaj, kar je e, na voljo vsem in kar nudi delovna mesta ne samo v kmetijstvu, ampak tudi v turizmu in na številnih drugih področjih. E, to je storitev, ki jo kmetijstvo opravlja za družbo, ampak eh, družba se za to ne odolži, pogosto na to pozablja. Gre za obsežno storitev in eh, za to obsežno storitev si kmetijstvo zasluži, da se, jim, da se mu vsaj ne zmanjša sredstev. Eh, gospod komisar, podpirate bolj zelen prvi stebr, vendar pa to ne sme pripeljati do tega, da bi tiste države in tisti kmetje, ki že imajo zelo ambiciozne programe v drugem stebru, s tem novim pristopom bili žrtev diskriminacije. Tukaj je potrebno najti rešitev, ki bo pravična do obeh strani. Okoljski programi so dragi. In če v časopisih berem in mnogi kolegi so to omenili, da naj bi se zmanjšala sredstva za drugi stebr, se moram temu izredno zoprstaviti. Potrebujemo močan prvi stebr, potrebujemo močan drugi stebr in gospod komisar v prizadevanjih v to smer lahko računate na našo podporo. Hvala. Ja, e- Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Tabači za eno minuto. Gospod Čološ, parlament, komisija in svet se strinjamo glede tega, da proračun za SKP mora ostati vsaj na enaki ravni kot doslej. Pomembno je, da ohranimo sistem dveh stebrov, neposredna plačila in močno politiko za razvoj podeželja. Ravno tako je potrebno izboljšati konkurenčnost in okrepiti okoljsko ozaveščenost. Tu so še inovacije, raziskave in razvoj in tehnologija. Tudi to želimo meniti, kajte to so sredstva, eh, s katerimi se bomo lahko soočili z izzivi kot eh, so podnebne spremembe in biotska raznovrstnost. Države članice tudi v prihodnje računajo na finančno podporo in pomembno je, da se plačila izvajajo po pravičnih kriterijih in da se to nadaljuje tudi po letu 2013. Pomembne so enake možnosti tudi za nove države članice, ravno tako pa malih in srednjih veletih podjetij ne smemo eh, izigravati na račun velikih. Hvala. Ja, ja, e, se opravičujem gospod tarabella imate besedo izvolite za tisoč dvesto in toliko predlogi sprememb eh, smo bili zelo blizu katastrofe eh, smo pa zadovoljni, da so socialisti tukaj eh, podali manj predlogov sprememb, da smo pa hkrati eh, močno prispevali z drugimi skupinami k temu, da eh, smo prišli do kompromisnega, dobrega kompromisnega predloga. Kar je pomembno je, da, pomič, da je pomoč usmerjena k dejansko kmetom, ne pa k lastnikom eh, eh zemlišč gre za to, seveda, da ohranimo okolje, da pazimo na okolje in to je zelo pomembno, seveda, pri ohranjevanju podnebnih, pri preprečevanju podnebnih sprememb. Ko govorimo o ozelenitvi prvega stebra, o eh, trajno vzdržni politiki med državami članicami, je, zdaj smo zdaj prvič na tej točki, da imamo degresivno pomoč na podlagi jasnih meril stališča tako kmetijstva, podeželja kot okolja. Torej, tu imamo zdaj vse elemente za to, da lahko komisija in parlament oblikujeta novo SKP, ki bo tako okoljsko kot gospodarsko ustrezna. Najlepša hvala. Gospa Sarbo za eno minuto. Gospod komisar, gospa predsedujoča, potrebujemo kmetijstvo, ki bo ustrezno, ki bo imelo ustrezna jamstva preko SKP, ki bo imela tudi ustrezna sredstva iz proračuna. Hkrati moramo zagotoviti varnost prehrane po celotni Evropski uniji. Naši državljani imajo pravico, eh, naši kmetici imajo pravico do ustreznega, pravega, pravičnega dohodka in to bo podlaga za za legitimnost SKP-ja, ki mora takšno stanje ohraniti. Treba je zagotoviti več stalnosti, več enotnosti pri neposrednih plačilih med državami članicami in eh, do posameznih metovalcev. Rada bi se zahvalila komisiji za njeno pobudo, da vzpostavi program za majhne kmetovalce prav tako so pomembni mladi kmetovalci, vse to pa je treba podpreti, zato da bo resnično prišlo do razvoja na podeželju, v kmetijstvu in da bo prišlo do izmenjav, izmenjave menjave generacij, ki je bistvena za prihodnost evropskega kmetijstva. Najlepša hvala, gospa Sarbo. S tem smo prišli do konca seznama govornikov in prehajamo na postopek Catch the Eye. Veliko kolegov želi spregovoriti v tej fazi. Šli bomo po vrstnem redu, kot ste se javili. Začenjamo s gospod Antonesku. Prosim, da se držite ene minute, zato da boste prišli na vrsto vsi. Gospod Antonesku, eno minuto, izvolite. Dobro. Ne želite? Potem pa gospod Kalinovski za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Poročilo gospoda Desa ima po mojem mnenju veliko pomankljivost v 16. točki. Tu gre v nasprotju z temeljnimi načeli pravične konkurence na skupnem trgu. kaj ti eh, še vedno so predvidene razlike v neposrednih plačilih kmetov po različnim državam. Nekateri bi dobili 250 evrov na hektar, drugi pa od 350 do 400 eh, hektar, eh, evrov na hektar. Eh, tu ne gre za delitev na nove in stare članice, ampak gre za po eni strani Avstrijo, Portugalsko, eh, Finsko, Švedsko in vse ostale. V kmetijstvu morajo obstajati eh, enaki pogoji, seveda so razlike potrebne, ampak te morajo temeljiti na objektivnih kriterijih. Hvala, da ste se držali časa za govor. Zdaj pa gospod Pirilo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča pomen skupne kmetijske politike in vloga, ki jo ta igra v napredku Evropske unije in pri varnosti živil, je povsem jasna. Pomaga nam tudi v boju proti podnebnim spremembam. In sedaj se skupna kmetijska politika loteva številnih novih področjih. Ostati mora močna in potrebuje tudi ustrezna sredstva, če naj uresniči vse zastavljene cilje. Predvsem pa se je potrebno osredotočiti na zagotavljanje visoko kakovostnih živil in pa na posebne potrebe majhnih kmetov. Če si pogledamo eh, cene, če si pogledamo nihanje na trgih, eh, je to zelo problematično in tega se je potrebno lotiti s proticikličnimi ukrepi v prvem stebru. E, to mora temeljiti na pravilih in biti samodejno. Najlepša hvala. Gospod Ferreiro. Najlepša hvala, gospa predsedujoča to poročilo se ne bo soočilo s prihodnjimi izzivi, kot je zapisano eh, v naslovu, ravno tako pa se ne odziva na naše glavne pomislike. Zato smo vložili vrsto predlogov o sprememb, ki so ključni, če želimo zagotoviti prenova trenutne SKP. E, eh, Potrebni so mehanizmi za regulacijo trgov, ki zagotavljajo pravične cene eh, in enake pogoje za vse kmete. Med drugim predlagamo, da se ohranijo eh, mlečne kvote kot nujni predpogoj za to, da ohranjamo proizvodno v državah, kjer je to bolj smiselno. Potrebno je tudi zaščititi črto in destilacijo alkohola predlagamo sklade za kmetijsko zavarovanje, ki bi se financirali iz skupnosti in bi zagotavljali minimalni prihodek kmetom, če pride do naravnih katastrof. Ravno tako je potrebno upoštevati okolje, kmetijstvo mora biti vzdržno, to je ključno, vendar pa to ni vključeno v ustrezni meri, ker gre za konkurenčnost v tem poročilu. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Blanš, izvolite. Uh, Moja stranka je zato, da se posebno omaknemo iz EU in tudi iz SKP, ampak če smo že tukaj, moramo to izkoristiti. Kaj mislimo o poročilu DES? To je uh, kot. Uh, Pogosto, se pogosto zgodi. Deli so, nekateri deli so dobri, uh, Eh, na skrižna skladnost, povezava z zaščito okolja. Eh, to bi utegnilo biti korisno, vendar pa to ne sme biti povezano z napol eh, verskimi koncepti podnebnih sprememb in podobnimi neumnostmi. Poročilo priznava, da kmetijstvo še naprej mora imeti računati na, po, na vladno podporo, ker so razmere zelo negotove in ker popraševanje po kmetijskih proizvodih ni eh, prožno, kar zadeva cene. Potrebno je zagotoviti varno skrbo z živili in se izogniti pretiranim nihanjem cen. Po našem mnenju je najpomembneje, da eh, eh, Združeno kraljestvo ne bo več neto plačnik, kar zadeva SKP. Gospa Karvaljo. Najlepša hvala. Za nami je dolg postopek, e, številni kompromisi so bili doseženi in zdaj imamo uravnoteženo poročilo, ki upošteva različne e, interese. Tu je dobra podlaga za zakonodajne predloge in čestitam poročevalcu. Kljub temu pa so določene stvari vzrok za zaskrbljenost in e, Ta vprašanja bom podrobno spremljala. Gre za prerasporeditev pomoči, ki bi se po našem mnenju morala zgoditi drugače, znotraj prvega stebra na podlagi objektivnih kriterijev. Zato, da ta preporazdelitev ne bo podvržena kohezijskim kriterijem samo zato, da bi ohranili status quo. Potrebujemo pravičnejšo SKP, ki bo imela tudi ustrezen in pravičen proračun. Ravno tako se nam zdi, da je potrebno podrobneje preučiti mlečni sektor. Ta sektor ne sme biti kaznovan in vložili smo tri predloge sprememb v zvezi s tem. Najlepša hvala. Gospod Ničak. Hvala cilj SKP je, da zagotavlja živila na evropski trg. Potrebujemo kakovostna živila po ustreznih cenah. To je tisto, kar pričakujejo potrošniki. S proizvodno in obdelavo hrane pa moramo zagotoviti tudi varovanje okolja. Zauzimamo se za SKP, vendar pa je ne želimo renacionalizirati. Potrebujemo ustrezen proračun, ne zmanjšanja sredstev. Plačila pa mora biti enaka za vse kmete po vseh eh, državah, kajti neposredna plačila so samo del prihodkov kmetov. Zato je pomembna regulacija trga, ustrezne cene in stabilnost na trgu. Vse to zagotavlja ustrezen prihodek kmetom. Ljudem na podeželju moramo zagotoviti dostop do javnih storitev, kot je izobraževanje, eh, zdravstvena oskrba, šport in kultura. To je potrebno vključiti v drugi stabar in v kohezijsko politiko. Gospod komisar, ohranimo programe, ki prinašajo hrano na mize najrevnejših v Evropi. Najlepša hvala, gospod Marinesko, za eno minuto. eden od izzivov za prihodnost je prehranska varnost. SKP mora odgovoriti na ta izziv. Nova politika mora slediti pozitivnim vidikom obstoječe politike in popraviti napake. SKP poizpolnila ti dve zadevi, podpiramo oba stebra, tako razvoj kot neposredna plačila. Hkrati pa potrebujemo objektivna merila, zato da ne, bomo, zato, da ne bo prihajalo do neravnovesij pri ne, eh, neposrednih plačilih. Upoštevati je treba razlike med regijami, med posameznimi območji in potrebno je z, eh, določiti zgornjo in spodnji prak teh pomoči. Seveda je treba ohraniti okoljski element tudi pri kmetijskem razvoju in treba je zahtevati financiranje v naslednji proračunski perspektivi, ki bo vsaj enako financiranju v letu 2013. Kar je dobro, je, da prvo poročilo parlamenta o tem. Ja Najlepša hvala, gospod Gutierrez, za eno minuto, prosim. Gospa predsedujoča, Najpomembnejše sporočilo, ki ga danes pošilja Evropski parlament, je, da želimo pravično SKP, ki bo zagotovila ustrezne prihodke kmetom, ne glede na to, na katerem področju so dejavni in kje kmetujejo. Zato je ključno, da imamo ambiciozno politiko neposredne pomoči in da zagotavljamo dobro upravljanje v tem sektorju. Uh, Eh, tudi eh, to področje je potrebno prilagoditi novi realnosti. Nova SKP mora odražati strategijo 2020, zahtevati pa je potrebno tudi dovolj sredstva za soočanje z zdravstvenimi in okoljskimi pozivi, izzivi, s katerimi se soočamo. V prvem stebru je potrebno preučiti vse možnosti, kako pritegniti mlade ljudi v kmetijstvo. Zagotoviti moramo namreč, da so, kme, da so pogoji dovolj dobni, da ljudi lahko pritegnemo potrebno je vključiti nove ljudi v kmetijstvo, kajti ti ljudje bodo zagotavljali vzdržno proizvodno. Tiste države, ki podpirajo mlade kmete, so tudi države, kjer je manj preseljevanja oziroma odseljevanja z podeželja. Tega ne moremo enostavno prepustiti državam članicam. Hvala. gospod tatarella izvolite sem gospod tarabela nič hudega če ste me zamenjali postopkovno vprašanje eh, mačarsko predsedstvo je škandalozno se obnaša tukaj namreč Na začetku eh, razprave o SKP-ju so odšli, zdaj pa prihajajo nazaj. To pomeni, da uh, vidimo, je, kakšen pomen pripisuje Mačarska kmetijstvu, pri tem, da gre vendarle za 40 odstotkov proračuna. Uh, želel sem to pač povedati v zvezi z predstavniki Mačarskega predsedstva. Hvala lepa. Se opravičujem, da sem napačno izgovoril vaše ime, ampak eh, ravno kar sem prispel. Uh, Gospod Ores de Rossi bi bil naslednji na seznamu, vendar ga ni ali vendar le. Hvala. Skupna kmetijska politika je ključna za kmetovanje v Evropi in za proizvodnjo živil v Evropi, ne izven nje. Poročilo temelji na ohranitvi trenutnih finančnih neravnovesi. E, eh, poleg tega pa se predvidevajo novi kriteriji za prerasporeditev e, eh, in predvidena je opustitev zgodovinskih eh, referenčnih vrednosti. Upoštevani bodo stroški proizvodnje in proč plačila se bodo poenostavila. Ta bodo namenjena samo dejavnim kmetom, tako da bodo te dejansko prejeli ljudje, ki eh, se okvarjajo z zemljo in eh, ne tisti, ki zgolj špekulirajo. Pomembno je tudi vprašanje razvoja podeželja. Eh, tukaj je ključna zaščita gorskih področji in ranljivih območij, spodbujanje novih, predvsem mladih kmetov, pa terja eh, zelo specifične spodbude in zmanjšanje birokracije. Najlepša hvala. Opravičujem se, 20 vas je prosilo za eh, besedo v postopku Catch the Eye, dali pa bomo besedo žal lahko samo desetim. Gospod Torfman zdaj dobi besedo za eno minuto kot zadnji govornik. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. S poročilom DES smo naredili pomemben korak pri reformi SKP. Eh, pomembno je, da imamo ustrezno utemeljitev za prerasporeditev sredstev. To pomeni predvsem, da mora prerasporeditev v prvem stebru biti bolj pravična in eh, čas je, da končno opustimo zgodovinski pristop. Eh, veliko je govora tudi o prerasporeditvi eh, med državami članicami. Pomembno pa je tudi prerasporeditev znotraj držav članic, kajti tudi tam obstaja velika neravnovesja. Eh, zapostavljena območja, predvsem gorska območja in uh, majhne kmetije so tisti, ki zaslužijo največ pozornosti. Že pred letom je naš parlament uh, sprejel prvo poročilo o novi SKP. Eh, takrat se ni zgodilo nič in eh, zelo me zanima, kakšni so tukaj načrti komisije. Hvala. Köszönjük szépen. Eh, Domnule komisár Dacian Csolosku. Hvala lepa, zdaj pa dajem besedo gospodu Dacianu Čolosu. Izvolite. Po tej razpravi, več kot, ki je trajala več kot un, eno uro, ostajam velik optimist. Ne le glede glasovanja, ki bo potekalo jutri, ampak tudi zaradi tega poročila, ki dokazuje, kot sem že povedal, veliko eh, usklajeno s tem, kar je predlagala komisija v svojem sporočilu konec lanskega leta. Hkrati ostajam optimist zaradi tega, zaradi, nasplošno zaradi bodoče SKP. Tu bi rad podaril še enkrat, kot sem že povedal v vodu, da bom ostal zvest na čelu, da potrebujemo ravnovesje in komplementarnost med obema stebroma SKP. Da bo torej prihodna SKP ohranila drugi stebr, močan drugi stebr, kajti resnično se nam zdi to zelo pomemben del ravno zaradi ravnovesja med posameznimi ozemlji, zaradi okoljskih vprašanj, zaradi mladih kmetov, majhnih kmetov oziroma majhnega kmetijstva. Eh, in razvoja naših kmetijskih območij. Sam in predsednik Barroso ter celotna komisija se veliko ukvarjamo s tem drugim stebrom in ne bo, lahko vam rečem, da to na to prihodne, prihodne razprave o proračunu ne bodo vplivali. To vam lahko povem v svojem in v imenu gospoda Barroza. Nadalje, sam si ne želim, niti komisija ne govori o tem, da bi, eh, torej, eh, glede tega, da prehrana ostaja bistvena zadeva, bistvena komponenta eh, SKP, poleg okolja, gre za to, da imamo neko ravnovesje v kmetijski praksi, zato, da bo obstajalo ravnovesje tako glede konkurenčnosti na gospodarski strani, in kar se tiče ohranjanja naših naravnih virov, kajti ne moremo pa imeti eh, konkurenčnega kmetijstva srednjeročno, dolgoročno, dolgoročno še ne bomo pazili na naravne vire. To pa ne sme biti v nasprotju in ne bo v nasprotju z prehransko varnostjo in z okoljskimi vprašanji. Potem, kar se tiče vprašanja večje osredotočenosti ciljanja v SKP, eh, ne vem več, kdo je to omenil, ampak eh, komisija je predlagala zelo natančno ciljana eh, neposredna plačila in to, kar gospod Des predlaga v svojem poročilu, je zelo dobro usklajeno s tistim, kar je predlagala komisija v svojem zakonodajnem predlogu. Kar se tiče krize, Predvideni so ukrepi za to, da se bomo lahko spopadli s krizami, bodi si na trgu, bodi si kar se tiče zdravja, bodi si podnebnih sprememb. Tu bomo predlagali instrumente, ustrezne instrumente, hvala pa za vašo podporo, za podporo parlamenta v zvezi s temi cilji, ki so res prav tako bistveni za to, da bo naša kmetijska politika eh, zagotovila, eh, jamčila našim kmetovalcem ustrezno prihodnost. Tu naj zaključim z nekaj podrobnostmi. Še enkrat izražam optimizem glede glasovanja jutri, še enkrat tudi svoj imiz, optimizem glede poročila DES. In oktobra boste videli, ko bo komisija predložila svežen zakonodajnih predlogov, boste tam videli, videli vključene vse temeljne, bistvene.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 Predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice, zahvaljujem se za to intenzivno razpravo in tudi za podporo, ki mi je bila izkazana. Gospod komisar, vsi se veselimo vašega sporočila oktobra in pa potem tudi upamo pozitivnega sodelovanja. Evropsko kmetijstvo je pozitiven dejavnik, nahrani eh, več kot 500 eh, milijonov ljudi, ohranja veliko kvadratnih kilometrov pokrajine, ponuja delovna mesta, pomemben dejavnik na podeželju je in že danes je to najbolj vzdržno kmetijstvo in na svetu in zato ne razumem, zakaj predsednik Baroso govori o zmanjšanju sredstev v drugem stebru. Na ta način bi namreč ogrozili tudi strategijo 2020, to so naši lastni cilji in mislim, da ne zahtevamo preveč. Če št- 14 milijonov kmetov nahrani 500 milijonov ljudi, da uh, teh 500 milijonov ljudi tudi ustrezno nahrani 14 milijonov kmetov. In naj podarim, danes je bilo večkrat omenjeno, da so se stvari od mojega prvega poročila nekoliko spremenile. Dolgo sem že v politiki in natančno vem, zakaj sem poročilo zapisal tako, kot sem ga. Če bi ga takoj zapisal tako, kot je, bilo, uh, kot je poročilo danes, ne bi imel nobenega manevrskega prostora za pogajanja. Tako pa sem imel dovolj manevrskega prostora, da sem lahko pomiril vse in da imamo danes pred seboj dobro poročilo. Želel sem doseči, da parlament, kot parlament damo signal, da menimo najpomembnejše točke za to, da zagotovimo dobro prihodnost evropskim kmetom. In ko bo pred nami zakonodajni predlogi, gospod komisar, eh, Eh, se bomo tega dela intenzivno lotili zato, da bi dosegli naše skupne cilje. In že danes vam lahko zagotovim, da boste verjetno v parlamentu imeli več podpore kot pri kakšnem kolegu komisarju. To je tisto, kar vam lahko ponudimo. Hvala. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Des. S tem je ta razprava oziroma ta točka zaključena.